Najlepša hvala. Dovolite mi, da se zahvalim komisarki in tudi predstavnici SETA. S tem pa bomo tudi zaključili to razpravo. In sedaj moram povedati, da sem skladno z členom 137 poslovnika dobila tudi prošnjo za mnenje na lastno pobudo glede enakosti spolov na trgu dela v Evropski uniji. In če nihče temu ne ugovarja, se pravi, da bi v 24 urih dosegli spodnjo mejo, potem bomo odobrili to prošnjo za to raziskovalno mnenje, doč pa bomo seveda glasovali o tej prošnji. Ja, asia listalla seura. Sedaj pa se lahko lotimo naslednje točke na dnevnem redu. pa za izjavo sveta in komisije v zvezi z zadnjo oprostilno tožbo, ki je bila sprijeta v Španiji glede skupinskega posilstva. You, Najlepša hvala za besedo. Danes zvečer.